Spoštovani kolegi, prosim, če se posedete in eh, predlagam, da začnemo. Tudi naše prijatelje iz medijev, prosim, da nam mogoče da začnemo z delom. Z velikim veseljem med nami pozdravljam predsednika Evropske centralne banke Marija Dragija na tem tretjem monetarnem dialogu za leto 2015 zelo pomembno je, da imamo to priložnost, da strani gospoda Dragije slišimo mnenja ECB, kar zadeva izglede za svetovno gospodarstvo. Zaradi upada hitro raztočih gospodarstv, še posebej na kitajskem, bo zelo zanimivo slišati njegovo analizo medsebojnih povezav med eh, izgledi za svetovno gospodarstvo in pa razmerami v Evropi, kjer je oživitev gospodarstva pojav, za katerega pričakujemo, da se bo nadaljeval in pospeševal, eh, ampak, kot ocenjuje ECB, nekoliko počasneje. To je seveda vezano tudi na ekonomsko politiko znotraj evroobmočja v potekajočem procesu evropskega eh, semestra, tu je vprašanje strukturnih reform in pa tudi širše vprašanje izboljšanja upravljanja Evropske denarne unije na podlagi poročila petih predsednikov. Torej, cela vrsta zelo relevantnih vprašanj. V ponedeljek smo imeli tudi zelo zanimiv pripravljalni sestanek za ta monetarni dialog, na katerem smo govorili med drugim tudi o interakciji med monetarno politiko in makroprevidnostnimi ukrepi in pričakujemo, da bo tudi s tem v zvezi predsednik Dragi podal svoje stališče, potem pa seveda sledi običajno izmenevanje odgovora na vprašanje. Gospod Dragi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora za gospodarske in denarne zadeve, dame in gospodje. Tekom poletnih počitnic se je naša unija soočala z izjemnimi izzivi. Eh, najprej dolga in zapletena razprava o novem programu prilagoditve za Grčijo. Zdaj pa na področju, ki je še kako izven pristojnosti ECB, tu izziv, kako ponuditi zavetje velikemu številu beguncev, ki so bili primorani zapustiti svoje domove. Oba ta dogodka, čeprav zelo drugačna, po svoji naravi, sta ponovno pokazala, da je Evropa lahko močna le, če ukrepa enotno na podlagi načela solidarnosti in sodelovanja. To je nauk, ki si ga moramo zapomniti tudi za prihodnje izzive. Danes bi rad spregovoril o dveh glavnih temah. Najprej mm, o naši oceni nedavnih gospodarskih gibanj in implikacijah za monetarno politiko, kot drugo pa bi rad obravnaval predloge, ki smo jih eh, s kolegi predstavili v poročilu petih predsednikov. Če se lotim prve teme, mi dovolite, da vam podam pregled gospodarskih gibanj od zadnjega zaslišanja, ki smo ga imeli junija. Tekom poletja se industrijska proizvodnja in drugi indikatorji gospodarske aktivnosti izkazali mm, kot eh, odporne. Obenem je makroekonomsko okolje postalo vse bolj težavno. Septembrske makroekonomske napovedi nakazujejo počasnejše gospodarsko okrevanje in počasnejše višenje inflacije, kot smo napovedovali v začetku letošnjega leta. Stopnja inflacije bo ostala blizu ničelne stopnje na najkrajši rok, potem se bo proti koncu leta ponovno zvišala. Nekoliko dlje kot prvotno mišljeno bo trajalo, da bo inflacija ponovno zrasla in se stabilizirala pri stopnjah, ki se nam zdijo dovolj blizu 2 odstotkov. Vse bolj počasna rast v hitro rastočih gospodarstvih, eh, močnejši evro in eh, padec cen eh, nafte in drugih surovin so glavni razlogi za to vrstne gibanja. Posledično se ponovno pojavljajo tveganja za upočasnitev rasti in eh, inflacije. Pri številnih teh spremembah je težko sedaj oceniti, ali gre za trajni odmik od usmeritve, eh, za katero smo menili, da bo eh, inflacija sledila ko smo začeli z našim programom odkupa januarja. Več časa potrebujemo tudi zato, da ocenimo, ali je ta izguba zagona pri rasti na hitrorastočih trgih začasne ali trajne narave in tudi zato, da ocenimo gonilne sile, ki stojijo za padcem mednarodnih eh, cen surovin in tudi ki stojijo za nedavnimi primeri finančne nestabilnosti. Zato bomo še naprej zelo natančno spremljali vse nove informacije in seveda tudi njihov vpliv na izglede za cenovno stabilnost. Naše, naše ukrepi monetarne politike, ki jih izvajamo, vključno z tako imenovanimi TRTROI, imajo še naprej ugoden učinek na eh, ceno in dostopnost kreditov za podjetja in gospodinstva. Do sedaj smo na ta način preverili, Eh, preprečili, oprostite, merljivo krčenje finančnih pogojev za realno gospodarstvo, kljub vse večje finančne negotovosti. Trajni upad stroška kreditiranja krepi domače popraševanje, saj podpira potrošnjo trajnih dobrin in stimulira tudi investicije, še posebej na ravni MSP-jev. Na ta način gospodarstvo evroobmočja postaja bolj odporno na zunanje pretrese. Če bi se nekateri ti dejavniki tveganja eh, vendarle materializirali eh, in še bolj ublažili inflacijo na srednji rok, kot eh, sedaj eh, predvidevamo, bomo seveda brez nadaljnega ukrepala. Program odkupa obveznic eh, oziroma finančnih inštrumentov ima dovolj eh, ugrajene fleksibilnosti. Obseg, sestavo in trajanje tega programa bomo prilagajali, če bo to potrebno in eh, če se bo izkazalo za nujno, da opravimo še kakšen dodaten monetarno-politični impuls. Vem, da številni zelo natančno spremljate potencialni učinek okolja, v katerem vladajo nizke obrestne mere in eh, vpliva letega na finančno stabilnost. Koordinatorji odbora Ekon so si to izbrali za eno od današnjih tem. Če nadaljujem na podlagi tega, kar sem dejal na našem marčevskem srečanju, naj povdarim, da tesno spremljamo tveganja vezana na finančno stabilnost, vendar ne vidimo, da bi se ta tveganja v tem trenutku dejansko tudi materializirala. Če pa bi se to zgodilo, potem bo makroprvidnostna politika, ne monetarna politika, tisto orodje, s katerim bi se lotili teh tveganj. Tu lahko gradimo na nedavnih izkušnjah pri razvoju teh orodij. V zadnjih dveh letih so nacionalne oblasti v Evropi aktivno uvajale makroprevidnostne politike, kot naprimer eh, zgornje meje, razmerja eh, zadolženosti do eh, vrednosti oziroma zadolženosti do prihodkov, da bi na ta način strukturno okrepili hipotekarne trge in da bi tudi preprečili prekomerno rast eh, cen nepremičnin. Podobno so za krepitev bančnega sistema države uvedle tudi e, pomembne blažilce sistemskih tveganj, tudi e, za globalno sistemske banke in druge pomembne institucije. Ampak ti makroprovidnostni ukrepi predvsem zadevajo kreditiranje bančnega sektorja. Obstajajo znaki, da se financiranje v evroobmočju območju premika v nebančni sektor in zato mora pokritje teh makroprevidnostnih ukrepov razširiti tudi na ostale nebančne elemente finančnega sektorja. Dovolite še par besed o Grčiji. Tekom zadnjega srečanja junija sem pozval k celovitemu in poštenemu dogovoru z Grčijo. V naslednjih eh, tednih je bilo potem zelo težko skleniti takšen dogovor in je zahtevalo tudi izjemne napore vseh upletenih. Sem pa hvaležen, da je na koncu koncev vendarle bil dosežen dogovor. Če bo ta dogovor v polni meri implementiran, bo ta novi program Grčijo postavil v položaj, da bo lahko ponovno rasla in žela vse koristi sodelovanja v naši skupni valuti. Evropska centralna banka je v skladu z določbami pravnega okvira prispevala tudi k izpogajanju tega programa. Poleg tega je ECB tesno spremljala zagotavljanje nujne likvidnostne pomoči Grške centralne banke v skladu z našimi eh, pravili, upoštevajoč tudi perspektivo uspešnega zaključka pogajanj v katerem koli trenutku. Dovolite mi zdaj še nekaj besed o izpopolnitvi Evropske denarne unije in o nadaljnih ukrepih po poročilu petih predsednikov. Pogajanja tekom poletja so ponovno pokazala na dejstvo, da naš institucionalni ustroj še vedno ni sorazmeren z zahtevami po skupni valuti oziroma ki jih izkazuje skupna valuta. Poročilo petih predsednikov, ki smo ga objavili nedavno po našem zadnjem zaslišanju, Eh, vsebuje skupno prepričanje vseh petih avtorjev. Namreč, da če želimo, da bo denarna unija stabilna eh, in eh, tudi uspešna, potrebujemo bolj popolno unijo. Ampak nismo zgolj orisali tega našega skupnega prepričanja, temveč smo pripravili celovit načrt za doseganje tega cilja. Eh, ta načrt morali vodilo za naše razprave v prihajajočih mesecih. Po našem mnenju sta dva elementa še posebnega pomena. Najprej, kljub eh, velikim naporom vseh upletenih akterjev, je kriza pokazala, da denarna unija zahteva političen center. Center, ki lahko sprejema ustrezne fiskalne, ekonomske in finančne odločitve za evroobmoče kot celoto na dovolj hiter in transparenten način, z popolno demokratično legitimnostjo in tudi z jasnim naborom pristojnosti in odgovornosti, ki jih poveri zakonodajalec. In ravno v tem duhu sem vedno znova pozival k premiku od koordinacije, ki temelji na pravilih, k deljeni suverenosti znotraj skupnih institucij. To poročilo predlaga evroobmočje, z zakladnico. To je le en primer. Takšne zamisli je sedaj potrebno bolj jasno opredeliti. Ampak korak dlje moramo narediti tudi pri naših politikah. To poročilo jasno opredeljuje, da Evropska denarna unija mm, potrebuje močnejša orodja za obvladovanje in preprečevanje vse večjih fiskalnih, finančnih in drugih makroekonomskih tveganj. V zadnjih nekaj letih, še posebej z reformami za krepitev okvira za gospodarsko upravljanje in za vzpostavitjo ESM-a, SSM-a in SRM-a, smo naredili že prve pomembne korake v izboljšanju našega nabora orodij za preprečevanje kriz in za obladovanje kriz, ampak cilja še nismo v popolnosti dosegli. Ključno je zdaj, da naredimo korak v smeri izpopolnitve bančne unije s eh, skupnim sporožilom za skupni eh, sklad za reševanje bank in tudi z evropsko schemo za zajamčene vloge. Oboje je ključno za resnično enoten bančni sistem in tudi zato, da se eh, v tem odseva naša skupna valuta, enotna valuta in oboje je tudi ključno za to, da krepimo verodostojnost bančne unije in eh, da bo mm, finančni sistem bolj odporen ter da bomo tudi zaščitili interese državljanov oziroma davkoplačevalcev. Obenem, če presežemo meje bančnega sektorja in bančne unije, moramo napredovati tudi pri razvoju unije kapitalskih trgov, da še bolje izboljšamo možnosti za čezmejno delitev zasebnih tveganj. Poleg tega je potrebno prav tako preprečevati, da bi neravnovesja, ne glede na njihovo naravo, povzročila nastanek kriznega okolja. To pomeni, da potrebujemo nov proces konvergence, ki bo temeljil na sposobnosti naših gospodarstv, da se eh, ubranijo uh, šokov in da se tudi hitro opomorejo po njih. To zahteva ne le bolj robusten finančni sistem, kakršen ga sem opisal, ampak tudi Eh, močnejše in boljše upravljanje strukturnih reform in tesnejši nadzor nad nacionalnimi javnofinančnimi politikami. Če želimo, da se bodo države članice lahko prilagajale takšnim šokom, ne glede na njihovo velikost, bomo potrebovali tudi določeno mero eh, fiskalne stabilizacije na evropski ravni. Celokupno gledano, ti koraki v smeri izpopolnitve Evropske denarne unije pripomorejo lahko ne le k preživetju evroobmočja, ampak tudi k razcvetu in blaginji v evroobmočju. Na tej podlagi pa zdaj z veseljem pričakujem vaša vprašanja. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik Dragi. Še posebej cenim to, kar ste dejali v zvezi z potrebo po tem, da se tudi bančništvo v senci, kot ga imenujemo, zajame v makroprevidnostne ukrepe. Enako pa velja tudi za to, kar ste rekli, glede demokratično eh, legitimnega centra Evropske denarne unije in tu se strinjamo z vašimi eh, mnenji in z vašimi pogledi. Tako, zdaj pa prehajamo na vprašanje in odgovore. Na obvestim spoštovane člane, da bomo po odločitvi koordinatorjev tudi v tem kontekstu strogo sledili naši novi ureditvi, torej strogo po dve minuti za vprašanje, če bo pri odgovoru dovolj časa, je v vsakem petminutnem eh, slotu potem dovolj časa še za dopolnilno vprašanje. Burhak Balc, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod dragi. Veliko zanimivih tem ste načeli, v katerim se bomo zdaj lahko vrnili v tej razpravi. Sam bi tu izpostavil temo, ki mene in mojo politično skupino, Evropsko ljudsko stranko, še posebej skrbi. Namreč v preteklih letih je bilo storjeno veliko in tudi ECB je tu veliko postorila za to, pa tudi politika nasplošno, za to, da se eh, fluktuacije na trgu eh, preprečuje in da se tudi izboljša stanje tistih držav, ki so konkurenčno v slabšem položaju, ampak to velja le za tiste, ki so manjše v evromoče, kar zadeva večje države Evropske unije, pa so raztežnosti čisto takšnega nepredstavljive. Menim, da evropski mehanizmi ne bi bili dovolj, če bi velike države popustile pri, drž pri proračunski disciplini. Vi imate seveda jasen institucionalni okvir, eh, ki vas zavezuje. Kaj to pomeni? To verjetno pomeni, da bo tudi velike države potrebno ustrezno prestrukturirati, odpraviti visoke stopne zadolženosti in eh, izboljšati njihovo sposobnost prilagajanja. Zato vas zdaj sprašujem, kako vi kot predsednik Evropske centralne banke vidite možnost ukrepanja proti tistim, ki zdaj popuščajo pri spoštovanju pakta stabilnosti. Nekateri celo govorijo o tem, da naj bi ga nekoliko sprostili. Vidite točno dve minuti. Hvala lepa. Ravno kar smo zaključili s predstavitvijo načrta za nadaljno integracijo in eh, tega, če smo že večkrat rekli, kot eh, temu pravijo v ZDA, eh, torej izgradnje bolj popolne unije, more perfect union. Če želimo nadaljevati po tej poti, je nujno potrebno zaupanje. In če želimo imeti zaupanje, moramo spoštovati pravila, ki smo si jih zastavili sami. Ne moremo prečakovati nadaljne integracije, nadaljnega povezovanja, se pravi deljene suverenosti in eh, deljene eh, odgovornosti eh, v smeri skupnih institucij, če ne bomo vzpostavili ustreznega zaupanja. In pakt stabilnosti in rasti je le eden izmed številnih eh, vidikov, znotraj katerih je potrebno spostaviti zaupanje. Tu je tudi eh, splošnejše vprašanje krepitve sposobnosti samostojnega preživetja. In to še preden se lahko začnemo dogovarjati o skupnem načinu obvladovanja tvegan, ki lahko prizadanejo posamezne dele evroobmočja. Burkhard, če želiš dopolnjeno vprašanje, ne. Liza Ferreira, naslednja. Ja, hvala lepa za vašo prisotnost tu. Hvala tudi za vse, kar ste povedali. Povedali ste veliko pomembnih stvari ki so seveda v samem osrčju tudi naših skrbi in pomislekov. Moje prvo vprašanje zadeva prvo področje, ki ste ga omenili. V bistvu ste delali vse, kar je v vaši moči za reševanje evra. To ste tudi povedali. Ampak zdaj zunanje okolje nekako okleva, če lahko tako rečemo, oziroma se upočasnuje. Kitajska, Latinska Amerika, tudi ameriški Fed ni dvignil obrestnih mer. Torej, kako dolgo mi v Evropi lahko preživimo zgolj z vašimi politikami, ki se borijo proti krizi, brez eh, skupne fiskalne politike, za katero se borite že dolgo časa. V vaših predlogih v poročilu petih predsednikov predlagate tudi skupno zakladnico, ampak to seveda zahteva svoj čas, preden se to ustanovi. In zanima me, kakšna je vaša vizija za bližnjo prihodnost. No, druga stvar pa je jasno, da eh, potreba po izpopolnitvi bančne unije. Ne moramo z nekim procesom začeti, potem pa sredi poti reči, ne, zdaj pa dovolj, nočemo več eh, naprej. To je igra, nevarna igra, eh, ampak dejstvo je, da je to nujno, če želimo ohraniti Evropo. In kaj lahko mi storimo, zato da odpravimo tiste glavne ovire, katere so tudi te ovire, to me zanima, da bi končno imeli enotno evropsko jamstveno schemo za uh, vloge. To je element, ki je ključen za medsebojno zaupanje in zato ne razumem, zakaj bi oklevali pri zaključku tega, kar smo začeli. In, uh, mislim, da moramo začeti zastavljati vprašanje tudi v to smer. Hvala lepa. Kot eh, rečeno že prej, eh, poslabšanje izgledov za rast so seveda je nekaj, kar je seveda okrepilo tveganja za negativno konjunkturo, ampak prezgodaj je še ugotoviti, ali gre za trajne spremembe ali zgolj začasne. Številni izzivi, s katerimi se soočajo hitre rastoče gospodarstva, bodo verjetno ustrajali kar nekaj časa. V takšnem okolju pa se vendarle evroobmoče še naprej pobira in eh, sicer nekoliko počasneje, ampak ne prav zelo počasneje. Res eh, malenkostno smo upravili svoje napovedi in do konca leta pričakujemo, da bodo stvari šle naprej, sicer po nekoliko počasnejših stopnjah rasti, vse tako kažejo podatki do sedaj, ampak vsekakor smo zelo, zelo eh, budni za kakršnekoli zonanje rizike in kot rečeno, po potrebi bomo tudi nedvomno ukrepali. Tako da nižje cene nafte, eh, naša domača monetarna politika podpirajo nadaljevanje oživljenja gospodarstva. Ampak, če želimo, da ta oživitev ne bo zgolj ciklična, ampak strukturna, morajo določene države tudi izvesti strukturne reforme. Vedno smo govorili, da monetarne politike lahko pomagajo in tudi so pripomogle k reševanju evroobmočja, ampak ne more mo pa na ta način storiti vsega cikličnega oživljena gospodarstva ne moramo kar tako preleviti v strukturnega. Zato so potrebne strukturne reforme v državah članicah. No in ključni element te konsolidacije eh, oživitve gospodarstva pa je povratek k medsebojnemu zaupanju. In zaupanje ima veliko različnih obrazov, veliko različnih elementov. Eno je seveda zaupanje v finančne trge in to se zdaj je povrnilo po letu 2012. V bistvu uh, eh, vse čas se odvijajo izboljšanja, uh, kar zadeva zaupanje v trge. Drugo pa je seveda zaupanje v pravila, zaupanje v to, da se bodo pravila spoštovala in pa tudi zaupanje v to, da se bo načrt za nadaljno integracijo dejansko jemal resno in da se tudi izvaja ukrepi v to smer. Zaupanje temeli tudi na veri v to, da bo do zaveze dejansko spoštovane. Se pravi, zaveza za izpopolnitev bančne unije je bila sprejeta in zdaj je to potrebno izvesti. Brez čakanja na velike spremembe ustanovnih pogodb. In eh, mislim, da je to sestavni del, tudi sestavni del tistega zaupanja, ki je nujen za to, da se povrne ta medsebojno zaupanje in to je ključno tudi, ko govorimo o spoštovanju skupnih pravil. Hvala, notis Marijas. Hvala govoril bom grško. Gospod Dragi, številni poslanci so mnenja, da ECB sprejema ukrepe, ki v bistvu niso skladni s pogodbami, z ustanovnimi pogodbami EU. In eh, tu se naprimer tudi mm, naslanja na to, kar je gospod Triše dejal italijanski in španski vladi, kar zadeva spoštovanje javnofinančne eh, stabilnosti in proračunske stabilnosti. Pri Grčiji pa se neodvisnost ECB postavlja pod vprašaj zaradi trojke in ta trojka, zdaj vemo, eh, zgolj izvaja naročila evroskupine. Ne smemo pozabiti tudi na primer OMT, eh, v katerem je bilo jasno povedano, da če želimo izvajati ukrepe ECB, mora ECB opustiti projekte, kot jih izvaja eh, v Grčiji. Sodišče je tudi dejalo, da mora ECB opustiti to vrstodovanje v trojki in Tudi Evropsko sodišče je dejalo, da če ECB kupuje državne obveznice na sekundarnem trgu, mora potem prav tako izdajati garancije. Eh, Evropski parlament je tudi sprejel eh, moj amandma, v katerem sem zahteval, da ECB zapusti trojko. Zato vas konkretno sprašujem, gospod Dragi, kdaj namerava ECB zapustiti trojko, kajti kot rečeno, gre za na skriže interesov in eh, tretji memorandum mislim, da bo privedel samo še v dodatno revščino eh, krzdeva grško prebivalstvo. Ja, Evropsko sodišče o tem ni nič povedalo, žal. Eh, kar zadeva, da bo ECB zapustila trojko, ECB ne bo ostalo trojki zavedno, to je jasno. Zdaj so krizne razmere, ampak dejstvo je, da ECB spoštuje obstoječo zakonodajo in ni ECB tista, ki se odloča, ali bo zapustila trojko ali ne. V bistvu je to vaša stvar. Hvala. Yes. Ja. Ethela naj bi si manj osugiril, dragi. Pre... Gospod dragi, samo še eno vprašanje. Mislim, da bi morali še enkrat prebrati sodbo sodišča gre za odstavek 102. Citiram. Iz tega izhaja, kakor je državni tožilec povedal na, v, v 127. točki, namreč, če ECB kupuje državna posojila na sekundarnem trgu, potem mora zagotoviti jamstva in ta jamstva so opisana v točki 227. Tam je navedeno, da državni tožilec pravi, da ECB ne sme biti del trojke, prav tako pa ne smete izvajati politik kot so OMT. Oprostite, sicer ne bo časa za odgovor. Treba se umiti. Please, Prosim, gospod predsednik dragi, ja, to ste povedali zelo jasno. Oprostite, ampak ponovno bi rekel, da končna sodba sodišča ne omenja tega OMT programa, tako da bomo to preverili pozneje. Hvala, Silvi Golar. Lep pozdrav, gospod predsednik, hvala, ker ste z nami. Hvala za upravljeno delo pri poročilu petih predsednikov. To je bilo sporočilo zaupanja v kritičnih trenutkih, sporočilo zaupanja v prihodnost. Omenjali ste vprašanja zunanjega predstavništva evroobmočja. Tu imamo člen 138 pogodbe, Junker je to omenjal. In v tem parlamentu naj bi celo sestavili kratko poročilo o vlogi Evropske unije v finančnih organizacijah na mednarodni ravni. Če mi dovolite, bi vprašala nekaj o tem. Če uporabimo to logiko, ki ste uporabili sami poročilo petih predsednikov, kaj lahko storimo sedaj, kaj pozneje, kakšni so skupni cili? Če bomo skušali kratkoročno izboljšati odgovornost in preglednost, ali bo Evropska centralna banka pripravljena storiti več in povedati o tem, kaj počne v bazalskem odboru in druge? Kaj ti zaključili naj bi bančno unijo, ampak to se nanaša tudi na globalne odnose, z drugimi vprašanji, z drugimi akteri. Mislim, da moramo poglobiti sodelovanje. In še nekaj. Srednjeročno glednost Avstraliji na demokratizaciji organov v evroobmočju. In ta demokratizacija pomeni tudi parlamentarni nadzor. Lahko imamo zunanje predstavništvo evroobmočja, čeprav predsednik ne želi imeti predstavnika v parlamentu, ampak kako vidite to odgovornost? glede zunanjega predstavništva evroobmočja. Um... Hvala. Najprej naj rečem, da kar zadeva zunanje predstavništvo evroobmočja, je to vprašanje, katerem odloča države članice v skladu s prejeto monetarno politiko. O tem odloča tudi parlament skupaj z državami ECB ne more imeti neodvisno mnenje o tem. Sveda, pri monetarnih vprašanjih vemo, zakaj gre. Evropska centralna banka je tista, ki poskrbi za zunanje predstavništvo. Uh, kot veste, kar zadeva ECB, smo zastopani v tem organu, tudi v SSM-u kot v CBS-ju. In tu jasno kažemo, kakšno je stališče institucij v mednarodnih organizacijah. Ampak tudi države članice so prisotne v teh organizacijah in sedaj, no in tudi v preteklih letih, se trudimo glede tega, da bi imeli skupne stališče v evroobmočju glede številnih obravnavanih vprašanj. Včasih je to možno in smo bili uspešni, včasih ne ampak na koncu smo vseeno lahko dosegli dogovor o različnih vprašanjih. In to je bilo v večini zadovoljivo tudi za države članice. Ampak, če sprašujete o neki tehnični presoji, o tem, če bi lahko kaj tudi izboljšali, je odgovor, ja, seveda lahko stvari izboljšamo. In kakšne bi bile te izboljšave? Ne vem, o tem pa odločate vi in države članice. Hvala. Ja če mi dovolite, se mi zdite zelo, zelo skromni. Zelo skromni. Kaj ti? Sodelujete pri izdelavi poročila petih predsednikov, podajate politične izjave, ampak tu bi pričakovala, da bi danes povedali vsaj, ali imamo lahko več preglednosti o tem, kaj se dogaja v FSB-ju in v bazarskem odboru. I think that if uh, Če bo ECB pripravljena obveščati parlament in odbor Ekon o tem, tako kot je to sedaj, potem to velja tako za te organizacije, kot tudi za vse druge. To velja za vse. Hvala. Fabio De Masi. Gospod Dragi, če sem prav razumel je ECB naročila zunanje pravne študije o tem, da bi videli, kakšni so razlogi, zaradi katerih naj ne bi več sprejemali grških državnih obveznic kot jamstva v začetku tega leta. Ali bi lahko z nami delili te študije, tom odboru? Potem drugo, omenjali ste tudi tveganje glede nove finančne krize. Običajno so te napovedi predvsej optimistične, ampak zanima me, kakšno vlogo naj bi igrale banke pri izvajanju teh strukturnih reform, zlasti pri makrobonitetnih politikah v Evropi. Recimo tu, ker gre za ločevanje nekaterih naložb, če govorimo o bančnih dejavnostih, če govorimo o tradicionalnih bančnih sektorjih. Potem pa me zanima še nekaj o poročilih nekaj, kar me skrbi. Tretjina zaposlenih v ICB trpi zaradi pretiranega dela, burnouta, izčrpani so. Treba je zagotoviti spoštovanje pravil pravicih delavcev pri vas ali preverjate, kdo dela preveč in kako in zakaj naj bi v ECB imeli dvoletno omejitev pri tistih, ki so na vodilnih funkcijah. Zakaj? ECB nima enakega plačila za vse zaposlene po vseh agencijah. Well, let me just answer. No, naj odgovorim na tretje vprašanje in rečem, da pravzaprav sedaj preučujemo vsa ta vprašanja. Imeli smo tudi lansko anketo med zaposlenimi, imeli smo anketo ECB. Nadaljujemo s tem delom in vse to obravnavamo skupaj z zaposlenimi. Glede drugega vprašanja nisem optimističen ali pesimističen, ne vem, realen sem. Upravni odbor ECB je se na to odzval. Potem struktura bančnih reform, ja, to je tak zgled, ker morajo biti strukture močnejše, bolj trdne, tako da se bodo upirale šoko. Seveda se te reforme bančnih struktur nadaljujejo in kaj je glavno vprašanje pri tem? Vidimo, da imamo bančne sisteme, ki se močno razlikujejo po državah. In zato se tu poraja glavno vprašanje, kako naj izvajamo te strukturne reforme bančnih sistemov, ko gremo v smeri ustvarjanja močnejših institucij in morebitnih ločenih dejavnosti. Istočasno pa moramo tu upoštevati tudi specifike naših bančnih sistemov, zato da bomo poskrbeli za to, da nimamo nelojalne konkurence med bankami in drugimi jurisdikcijami, ker se stvari obravnavajo drugače. Tako da ta reforma dopušča nekaj diskrecijskih možnosti nadzornim organom doma. In tudi v SSM-u bodo to usklajevali. No, nisem posem prepričan, če imamo pravno študijo o tem, da naj ne bi sprejemali grških obveznic, ampak naj izkoristim to vprašanje kot možnost za to, da bi zopet predstavil sedanjo situacijo. Upravni odbor priznava, da je bilo tu doseženega kar nekaj napredka v Grči, tako če si pogledamo fiskalno politiko, kot tudi izvajanje reform. Sedaj so se začela pogajanja o tretjem programu, to se bo nadaljevalo v prihodnih tednih. Ampak sedaj se poraja vprašanje, kdaj uporabiti izjemo. To je zelo pomemben ukrep in o tem je treba razmisliti. In če želimo imeti izjemo, pri državi, potem mora biti ta država odeležena v programu pomoči in tako tudi je pri Grči. Potem mora izpolnjevati pogoje iz programa in to se tudi dogaja sedaj. In to se je dogajalo v preteklih tednih in sedaj bo to še bolj vidno v prihodnih tednih. Te države morajo izvajati programe ne glede na spremembo vlade. Prav tako mora izvajati predhodne ukrepe pokazati morajo, da so v zadju teh ukrepov preprečljivo, zlasti, če gre za izvajanje strukturnih reform, če gre za spremenjeno fiskalno politiko in če gre za druge pomembne politične odločitve. Ko je to urejeno, imamo še en korak. In sicer gre tu za oceno te vzdržnosti. Kot veste, upravni odbor banke omenja, da je tu kar nekaj velikih bojazni glede vzdržnosti dolga. Ampak, če imate močne reforme in trdne programe, če beležite rast, če imate fiskalno vzdržnost, dobro socialno politiko, finančno vzdržnost in če ste trdno v zadju tega programa, potem je več manevrskega prostora za odpravo dolga. In to je seveda zelo pomembno tudi, ko gre za presojo te vzdržnosti. Obenem pa tu ne smemo pozabiti na to, da ima vsak program svoja pravila. Recimo, tu imamo določene omejitve in seveda ne moramo kupovati obveznic, medtem ko poteka pregled. No, vse to kaže na to, da moramo naprej. Hitro hitro moramo izvajati program, spremeti moramo ukrepe, uspešno moramo zaključevati presoje. Hvala. Pa še nekaj vam za informacijo, gospod Dragi. Oh, Ali je šlo za zaumne informacije, lahko to vidim. To bi lahko poslali v pisni obliki. Ernest Urtason. Hvala, predsedujoče gospod Dragi, ustrajal bom na garaškem vprašanju in sprijetih odločitvah. Na izjavi za tisk po sestanku julija ste odgovorili na vprašanje. Rekli ste, da čeprav so grške banke solventne, po pregledu SSM-a je ECB postavila pod vprašaj plačilno sposobnost, glede na to, da so te banke izpostavljene in glede na to, da se politike razvijajo zlasti pri neplačenih posojilih. Vlada naj bi bila odgovorna za to, ker ni sprejela primernih odločitev glede ile. Recimo, to smo videli tudi pred pomočjo na Cipru. Ilat je bil sprejet, ko smo imeli recimo to lajki, banko, kateri ste pomagali. In tu smo videli potem, da banka ni bila plačilno sposobna, čeprav je nacionalni nadzornik takrat trdil, da je bila banka plačilno sposobna, torej gospod Rangi. Sprašujem vas, ali lahko tu sedaj, ko vidimo, da se tam mnenje tako razhaja glede plačilne sposobnosti, ali je ta ocena predpogoj za ilat ali ne? Ali ima upravni organ diskrecijske pravice, ko gre za takšna pooblastila? To je moja prvo vprašanje. Gospod Dragi, potem pa še eno vprašanje. Ali menite, da so pravila glede ilata jasna ali ne, glede to, kar sem pravko omenil. Še nekaj na koncu, gospod dragi. Slišali smo hude kritike glede vaših odločitev o Grčiji, ker smo imeli tu preveč posvetovan eh, z evroobmočjem. Ali je banka izpodbijala te odločitve po sestanku Julija? Hvala. Naj na hitro odgovorim na prvo vprašanje. Ne, tu ni nobene simetrije. Zanašali smo se na oceno primernih nadzornih organov, ki preučuje plačilno sposobnost. V primeru Cipra je bila to nacionalna banka, v primeru Grčije pa SSM. Potem drugo vprašanje o jeleju. Mislim, da so pravila jasna. Ta pravila nikoli niso predvidevala da bi pomoč pri likvidnosti bila neomejena in brez pogojev, kot so nekateri kritiki trdili. Prav tako nikoli nismo rekli, da bi morala biti ocena plačilne sposobnosti bank dinamična, kot so trdili nekateri drugi kritiki na nasprotni strani. In to me privede do vprašanja oziroma odgovora na tretje vprašanje. No, pogledajte, imamo kritike iz desnice in iz levice. ECB kritizirajo, ker ni odpravila ILE-ja e že v zelo zgodni fazi, ker nismo imeli potem ničle in popolne plačile nesposobnosti grških bank. In potem smo slišali kritike, ker smo to ohranili. Jelej smo ohranili na takratnih ravnih. No, kritiki so pač kritiki, in mislim, da so precej zadovoljni, ker je banka neodvisna. Imam lahko še nekaj časa. Ne, tri minute ste imeli za odgovor. Dve minuti za vprašanje, tri za odgovor. David Coburn. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. No, predsedujoči, če mi dovolite, bi podal tehnično vprašanje pred dvominutnim govorom. Lahko? No, think... Ne, Povejte mi, zelo na hitro, prosim. No, potem pa vam bom povedal. Združeno kraljestvo ima 55 milijonov evrov deleža v ECB. Uh, eh, no, of... Ne gre za tehnično vprašanje. Prijeti na vprašanje. Prosim, začnite. Združeno kraljestvo nima svojega sedeža ko se odloča o valuti. Ampak mislim, da bi morali omogočiti gospodu Fleniganu iz Irske, ki ni odboru, ampak bi rad gospoda Drange pa vprašal o tem, zakaj se ni prikazal v Irskem parlamentu za to, da bi obravnaval zelo resne obtožbe, da naj bi ECB močno ogrozilo irsko gospodarstvo zaradi zasebnih francoskih in nemških bank. Namesto tega ste to breme naložili na Irce in to je sedaj še več dolga, kot je Vrsajska pogodba naložila vzhodni Nemčiji po prvi stavni vojni. Omogočite temu kolegu nas pregovori, zadeve pozna bolje kot kdorkoli drug, je Irec, trpel je zaradi tega in mislim, da mu morate omogočiti, da lahko spregovori. Just... Hvala, naj pojasnim to, kar ste rekli. Poslanec bi lahko imel čas za govor o vaši skupini. Ne, ni ga v skupini. Oprostite, oprostite, ne prekinjajte me. Glede irskega vprašanja je bila sprejeta odločitev koordinatorjev, da bi to vključili na točko dnevnega reda, ko bo teka dialog novembra. Takrat boste lahko to obravnavali. Gospod Dragi bo na to odgovoril. In to je odločitev koordinatorjev. Prosim, izrabite vaš čas za vprašanje. Oprostite. Hey, don't, don't, in, don't interrupt our meeting. Prosim, da ne prekinjete, prekinjete tega sestanka. Gre za zelo hude obtožbe. Posvetujte se z gospodom Dragim. Če bi se na ravni koordinatorja dogovorili o tem, rekli smo, da je gospod Dragi odgovoren v irskem parlamentu, bi to lahko menil tako kot v evropskem. To v redu, gremo naprej. Bernard Monroe. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospod Dragi. Politika ECB kaže na protislovja. Rad bi slišal vaše obrazložitve, prosim. Po eni strani vaša institucija posredno podpira gospodarsko rast, tudi tradicionalne obresne mere, In sedaj vidimo, da so te obrestne mere zelo nizke. Po drugi strani pa imate od leta 2012 tudi druge politike glede ele, glede nujne likvidnostne pomoči in glede drugih politik. Gre za realno ekonomijo v bankah. Imamo tudi grožnje glede deflacije. Vse to ste obrazložili. Dobro. Ampak doslej vidimo, da to slabo deluje, čeprav so cili vaše politike takšni. Po drugi strani ECB podpira reforme, tudi ko gre za državne obveznice in takšno bonitetno politiko. Zaenkrat smo videli, da tu ni nobenih tvegan za evropske države. Izboljšali naj bi plačilno sposobnost bank. Ali želite imeti spremenljivke, spremenljivo ponderiranje? Ja, ampak tu moramo upoštevati tudi to, da se stvari lahko poslabšajo, kajti plačilna sposobnost bo manjša, posledično bodo zmanjšene tudi zmogljivosti bank pri prevzemanju drugih tveganj torej recimo pri posojili gospodarskim subjektom. Ali je to cilj vaše politike? Kako bo to vplivalo na trg in na bonitetne agencije? Ali bodo lahko vplivali na države izdajateljice in na pritiskane banke? Kako lahko obrazložite ta proteslovja pri vaših celih? Hvala za vaš odgovor. Uh, Hvala. No, mislim, da to ni proteslovje pravzaprav. Tu imamo zelo dobro monetarno politiko, še naprej bomo vodili to politiko in tu bomo seveda delali skladno z mandatom. Stopnja inflacije naj bi bila blizu ali ampak pod dvemi odstotki. Mi smo daleč od tega cilja, sedaj. Pravzaprav naše politike delujejo. Sicer sem predstavil precej temačen pregled globalnega gospodarstva na začetku predstavitve. Ampak vseeno tu vidimo tudi nekatere pozitivne znake na strani posojil in na to bi tudi rado pozoril. Tu vidimo pozitivne premike v evroobmočju. Vidimo, da se trgovi posojil sedaj zbujajo, gre za oživitev teh trgov to postaja vedno bolj delujoče. Vsi naši pregledi na obeh stranih, na strani bančnih posojili, na strani MSP-jev, torej na strani tistih, ki prejemajo posojila, so študije so pokazali, da je več posojanja. Ne le, če si pogledamo količino, ampak tu je pomembno še nekaj. Tudi, če govorimo o podaljšanju. To pomeni, da je več posojanja tudi v stresnih državah in tudi tistih državah, kjer ni stresa. Potem so se tudi stopnje posojili zmanjšale. Tu uporabljamo kompozitne kazalnike stroško posojil, kar kaže na to, da so se stopnje zmanjšale za sedem poslovnih točk od napovedi blažilnih ukrepov. Poleg tega vidimo tudi razpršito med velikimi in majhnimi posojilodajalci. To je potem zmanjšalo tako količino kot tudi stroške. Torej, nasplošno lahko vidimo, da je razvoj na kreditnih trgih dober, tu se krepi vtis, da se oživitev nadaljuje. Tu govorimo o postopni oživitvi. Ne govorimo o, o ničemer dramatičnem, vsaj zaenkrat še ne, ampak to se nadaljuje in gre na boljše. In skupaj z zelo zmernimi izboljšavami na trgu dela so to precej pozitivni vidiki živitve. In tu je še ena razlika glede na preteklost, kajti tu je v spredju domača potrošnja. Torej, To kaže na to, da naše politike delujejo. Ali tu obstaja protislavje? Če si pogledamo našo nadzorno politiko, mislim, da gre za to vprašanje. O tem me sprašujete verjetno. Naj to omenim na splošno in potem bolj specifično, glede tega, kar ste rekli. Omenjali ste državne obveznice, ocene tvegan in podobno. No, nasplošno lahko rečem, da to ni protislovi, če si pogledamo monetarno politiko in natančen nadzor bančnega sistema. Če je neka banka šipka in nima kapitala, ne bo posojala. In če je banka vložila svoje premoženje v tvegana podjetja, ne bo posojala. Torej, Tu potrebujemo zelo veliko nadzora, zato da bi poskobeli za to, da oživitev spremlja močen kreditni sistem. No, to so bile naše izkušnje iz leta 2010, 2011 in skoraj da celotnem letu 2012. Vse na makroekonomski strani, zlasti pri monetarni politiki, je bilo usmerjeno oživitev gospodarstva veliko več likvidnosti smo imeli, ampak bančni sistem še vedno gospodarstvo ni ponujal posojil. No, na srečo smo šli preko tega, kaj te banke so se ukrepile. Precej. Preden in po temeljiti oceni SSM-a. In sedaj vidimo, da je vse več posojil. Torej, tu vidimo moč nadzor. No, seveda mora ta temeljiti na dejstvih in na realni in zreli oceni tvegan. Torej, tu imamo močne nadzorne ukrepe, ki niso v protisloju za monetarnimi politikami. Ne, to je pravzaprav predpogoj za to, da imajo te monetarne politike lahko dejanske učinke v gospodarstvu. Hvala, Danuta. Dobro. Pozneje bomo menjal ta tveganja. Upravičujem se. Sorry. Oprostite. Danuta Hübner. Ne bom spraševala o tem. Hvala. Dve vprašanje imam za vas. Najprej glede poročila petih predsednikov. Potem pa naj rečem, da sem vznemirjena sedaj, ko vidim reakcije nekaterih glavnih držav članic, ki niso navdušene tem in to jasno vidimo, da bi mogoče lahko še enkrat imeli razdrobljen pristop glede reforme in potem ne bomo storili to, kar moramo storiti, ampak le to, kar je politično izvedljivo. Ampak pravzaprav bi vas poprašala o tej schemi depozitnih jamstev. Ne vemo še, kaj bo komisija predlagala, ampak verjetno domnevam, upam, da bo do to banke zasebno financirale z določno fiskalno podporo. Ampak ali menite, da je to izvedljivo, da je to upravičeno? Če bi to schemo povezali tudi s skladom za reševanje. To bi prav gotovo prineslo več pozitivnih učinkov. Potem drugo vprašanje nanaša se na monetarno politiko. No, blaga politika bo morala biti prilagojena, kajte tu bomo imeli negativne učinke na rast. Vaše odločitve so bile brez precedensa in če bi sedaj imeli strožjo monetarno politiko, bi zato potrebovali pristop brez precedensa. Sprašujem vas o tveganjih glede vaše monetarne politike v tem obdobju, ker imamo nizke obresne mere. Kakšna globalna tveganja vete glede fiskalnega prilagajanja v bančnem sektorju? Kako vidite prihodnost te politike? Thank you. Hvala lepa. Zaključek bančne unije, kako smo rekli na začetku, dejansko zahteva korake naprej tudi na področju evropske scheme zajamčenih vlog in potrebujemo tudi enoten mehanizem za reševanje. Ti ukrepi so del obveznosti, ki so si jih zadale države članice, ko so se odločile za bančno unijo. ne smemo podcenjevati političnih kompleksnosti, niti političnih, niti gospodarskih kompleksnosti obeh pobud. Vendar sprejete so bile zaveze, ki jih je zdaj treba spoštovati. Evropska schema zajamčenih vlog ima določene prednosti pred nacionalnimi, zato ker jih bo prvič okrepila, po drugi strani pa je pač cilj naših eh, političnih reform ta, da bi razbili povezave med državami in bankami. Banke so zdaj del bančne unije. Zdaj imamo enoten nadzor, enoten sklad za reševanje in to pomeni, da banke obravnavamo enako povsod. Zakaj ne bi tudi vlagatelje obravnavali enako? Mislim, da je treba to vprašanje obravnavati tudi načelno. Sprašujete me o izhodu iz te monetarne politike. Mi imamo orodja, imamo instrumente sam pa bi preprosto rekel, da je to zelo pomemben problem. Hvala, Paul Tang. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dragi, da ste tukaj. Problem je velik, ampak prehitro je, da bi govorili o izhodu. Dve vprašanje imam za vas. Časopis The Economist je imel na naslovnici Jeremija Corbina, ki kaže nazaj, naslovnica je nazaj, tovariši. To ni čisto pošteno, kaj ti. Kdo je v 60-ih govoril o stvarih, ki jih omenja zdaj Jeremy Corbyn? Jeremy Corbyn pravi, da potrebujemo kvantitativno lajšanje za ljudi, ne za banke. To je zanimiva zamisel. In eh, zanimivo je tudi zato, ker se nekateri ekonomisti z njim strinjajo v parlamentu, bi morda lahko govorili o tem, ali ne bi ECB financirala EFSI-ja. Nekateri ekonomisti se z njim strinjajo. Danes, ta teden sem se srečal z gospodom Bauterjem in rekel je, da potrebujemo zdaj helikopterski denar, zato ker City napoveduje depresijo. To potrebujemo v Združenem kraljestvu, v evroobmočju, v SEDA in tudi na kitajskem. Vesel sem, da omenjate učinkovitost programa kvantitativnega lajšanja, ampak še vedno obstajajo kritike strani ekonomistov in tudi drugih glede učinkovitosti programa in zanima me, kako vaš program prispeva k naložbam MSP-jev in drugih podjetij. Hvala. odgovor na zadnje vprašanje je, da program je učinkovit in tega bomo videli vedno več. Kakor sem videl, kakor sem vam povedal, se krediti vračajo. Nekatere države bodo sedaj imele revidirane ocene glede rasti in sicer na vzgor. Na no, kreditni trgi in razvoj tam ne pomirja, zato ker nova posojila obstajajo govorimo o neto tokovih. To so bruto tokovi minus dospelost preteklih posojil. Proces je postopen, ampak obstaja. Zakaj je postopen? Postopen je zato, ker še vedno obstaja veliko slabih posojil, ki obremenjujejo bilance bank in zaradi tega je posvojanje nekoliko težje. Ampak zadeve gredo naprej. Naj vam podam nekaj primerov. Program Teltro znaša 387 milijard evrov in imamo podatke, ki pravijo, da so tisti, ki najbolj posegajo po tem programu, tisti, ki posojajo več in posojajo več MSP-jem. In njihove obresne mere so se tudi najbolj znižale. Obstajajo zanimive povezave torej med eh, našimi programi in njihovo učinkovitostjo. Drugi pomislek je naslednji. Stotine let so centralne banke zagotavljale denar za gospodarstvo skozi druge banke in ali na trgih. Seveda bomo te zamisli preučili, o teh zamislih se govori povsod, ECB sodeluje v razpravah v akademskih krogih in druge. Mislim pa, da ne smemo podcenjevati pravnih vidikov, ki bi veljali za evroobmoče in za ECB. Zato bi se morali vprašati tudi ali je ta helikopterski denar skladen s pogodbami in tako naprej. Ne, želim seveda prejudicirati odločitve v nobeno smer, vendar izziv je zelo velik in to bi od nas zahtevalo, da uporabimo vse razpoložljive instrumente, ki jih imamo. In to seveda počnemo tudi zdaj. Hvala. Pablo Zalba. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z vami, da je zaupanje ključnega pomena, če želimo konsolidirati gospodarsko okrevanje. Strinjam se tudi, da ekonomska monetarna politika ne more opraviti vsega za trajnostni razvoj. Vendar mislim, da moramo preučiti trge. Negotovost je zelo pomembno vprašanje. Ameriška monetarna politika je negotova in nekateri strokovnjaki pravijo, da tudi to vpliva na tretje države. In to še več in še bolj kot dvig obrestnih mer doma. Tudi na kitajskem se srečujejo z nestabilnostjo na trgih. Moje vprašanje je torej naslednje ali bo po vašem mnenju ta nestabilnost trajala dolgo in če bo nestabilnost trajala, boste, kolikor razumem, nadaljevali s programom kvantitativnega lajšanja. In še eno vprašanje. Če se bo negotovost nadaljevala, me zanima, ali boste sprejeli bolj ambiciozno monetarno politiko, bolj agresivno. Pred kratkim sem slišal, da je to možnost. Zanima me, ali ste absolutno proti temu, absolutno proti bolj ambicioznim korakom. Hvala. Hvala. Jasno je, da se že nekaj časa monetarne politike razhajajo po vsem svetu, v drugih jurisdikcijah. Gospodarstva rastejo, v jurisdikcijah kot je naša, pa je okrevanje šele v začetnih fazah. Govorimo o srednjeročnih obetih za inflacijo, to smo v makroekonomskih projekcijah septembra revidirali navzdol. Ta negotovost torej obstaja. Drugo vprašanje je, dokolikšne mere bo ECB politično ukrepala drugače zaradi te negotovosti. No, večkrat sem že povedal naslednje. Negotovost je vir volatilnosti in če bo ta volatilnost vodila do neželenega krča na področju financiranja in to bi potem lahko poslabšalo naše srednjeročne obete za inflacijo, če bi se to zgodilo, bi se mi odzvali. Kakor sem rekel, sprejeli bi lahko različne ukrepe, ki so pač nam na voljo. Hvala. What can, yes. May I? Yeah. Yes, a very brief question. Čisto kratko. Če se boste odzvali, kakšni so ukrepi, ki jih lahko spremete? Naša trenutna monetarna politika je, po našem mnenju, učinkovita. Preden bomo razmišljali o kakšnih drugih ukrepih, bomo pač izkoristili to. Smo pa seveda pripravljeni in sposobni ukrepati po potrebi. Dejali smo tudi, da so naše projekcije utemeljene na izvajanju tega programa. Po potrebi se bo to nadaljevalo tudi po septembru. Hvala, Peter Simon. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. imel sem veliko pogovorov z majhnimi regionalnimi bankami in banke pravijo, da je obrestna politika povezana z stroški in da jih to spravlja v težave. Gre za predpisane stroške glede zavarovanja, glede sklada za reševanje. Upoštevati pa je treba tudi posredne stroške zaradi napora, majhne banke so relativno gledano bolj prizadete. Majhne banke imajo 10-20 eh, zaposlenih in ustvarjajo nova delovna mesta, zato da so v skladu s pravili. Kako bi preprečili, da bi na tak način preprečili, da vaša politika škodi majhnim akterjem, in z novimi dodatnimi stroški ne smemo povzročati dodatnih stroškov majhnim bankam, kajti naslednja bančna kriza lahko izhaja prav iz tega in prizadete bodo tiste banke, ki so bile v času krize zelo stabilne. In še drugo vprašanje, kar zadeva regulativo in ta parlament je zelo veliko prispeval k temu EBA in tako naprej. Vidite priložnosti, da bi za majhne ali srednje velike banke pri kreditih, naprimer več kot 25 tisoč eh, evrov, morajo banke izpolniti 120 podatkovnih pol. V odboru smo večkrat o tem govorili, kolega Gigult in jaz sva pisala veliko pisem, zahtevala sva lajšanje pravil na tem področju. Žal do tega ni prišlo. Zanima me, ali vidite kakšne možnosti na tem področju. Hvala. Najprej odgovor na prvo vprašanje. Trenutno monetarna politika je takšna, kot je, zato ker imamo mandat, da na srednji rok dosežemo stabilnost cen. Torej, stopnja inflacije mora biti blizu, ampak pod dvema odstotkoma na srednji rok. To je naš mandat. Naš mandat ni, da poskrbimo, da so banke dobičkonosne. To je treba upoštevati. Obnestnih mer ne bomo povečali, zato ker imajo majhne banke v nekem delu Evrope težave z dobičkom. Dobro, seveda, to lahko vodi v tveganje glede finančne stabilnosti, ampak zadeve bi bilo treba rešiti z drugimi instrumenti. A na krediti, no, mm, krediti in kreditno tveganje temeljijo na harmoniziranem zbiranju podatkov. dejstvo, da lahko imamo harmonizirane podatke po različnih jurisdikcijah, je zelo pomembno. To je zelo pomembno za več funkcij centralne banke. V vsaki dobro delujočni monetarni jurisdikciji imajo prav to. Naprimer, ANA kredit lahko uporabimo za to, da rešimo probleme posojanja različnim kategorijam posojilo imavcev. Vsi vemo, kaj se dogaja z MSP in bankami. Imamo raziskave in tudi komisija izvaja svoje raziskave. Ampak, eh, če bi imeli dejanske podatke, bi zadeve bile popolnoma drugačne. S tem bi lahko podprli neposredno dajanje kreditov v operacijah monetarne politike, zaradi tega bi se zavarovanje povečalo, ki bi ga, zavarovanje, ki bi ga lahko uporabili za monetarno politiko. Tako bi lahko kalibrirali različne ukrepe glede nadzora tveganja, tako bi lahko ocenili tveganje pri kreditih, lahko bi ocenili ustrezne reze na osnovi podatkov. Okrepili bi finančno stabilnost in s tem bi zagotovili tudi osnovo za ekonomske raziskave. Poznavanje gospodarstva evroobmočja je precej visoko, dobro, ampak izvedeti bi morali več, bolje bi morali poznati svoja gospodarstva, bolje bi morali poznati njihove razlike, njihove, raz, njihovo raznovrstnost. Prav tako bi nam koristilo, če bi lahko spremljali tveganja za finančno stabilnost. Vse te prednosti, ki bi jih prinesel ta projekt, pač seveda seboj prinašajo stroške. Te stroške je seveda mogoče prilagoditi tako, da niso pretirani za določene kategorije bank. V to sem prepričan. Mimo grede, bančna industrija bi od tega projekta tudi imela koristi. imeli bi dostop do več informacij, banke bi imele možnost, da svoje opcije ustrezno merijo, tudi glede na realnost čez meje. In eh, zaradi tega mislim, da moramo s projektom nadaljevati, ne glede na stroške. Stroški so res visoki, ampak stroške bi morali prilagoditi z možnostim banka. Hvala. Ludek Niedermayer. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, da ste tukaj. Najprej vam želim obilo uspeha pri upravljanju funkcije. Imam dve vprašanje. Prvič, v času grške krize je ECB odigrala zelo pomembno vlogo ob eh, določenih trenutkih. Takrat ste zagotovili likvidnost grškemu gospodarstvu. Solventnost grških bank je takrat temeljila na predpostavki, da bo grška vlada lahko pogajanja za nov program pripeljala do konca. Moje vprašanje je naslednje. To je bila zelo politično obarvana opcija za ECB. Zanima me, ali so pravila za izredno likvidnostno pomoč dobra in ali Menite, da se ECB naslednjič ne bi smela spustiti v takšno situacijo? Drugo vprašanje, Kitajska. Kitajska je zelo dolgo bila dobro gospodarstvo, sedaj pa so črna pika na zemljevidu svetovnega gospodarstva, izvozi padajo in tako naprej. Zanima me, kaj menite na monetarno politiko na kitajskem, še posebej kar zadeva menjalni tečaj zato da bi spodbudili del rasti in drugič, dokolične mere menite, da je to skladno z ambicijami Kitajcev, da bi njihova valuta postala rezervna valuta prihodnosti. Najprej drugo vprašanje. Kitajska kot druga gospodarstva G20 se je zavezala k spoštovanju sporozumu G20, kar zadeva politiko menjalnih tečajev. Politični ukrepi, ki se sprejemajo na kitajskem, pa tudi drugje, so namenjeni temu, da bi izpolnili cilje na lokalnem gospodarskem trgu. Zaradi tega prihaja do nekaterih sprememb, ki pa niso bistveni cilj njihove politike. No, mislim pa, da morajo Kitajci še naprej ukrepati za to, da bo valuta bolj konvertibilna. Prav tako bi bilo dobro, če bi menjalne tečaje popolnoma prepustili trgu. To je zelo pomembno. In v zvezi s tem je zelo pomembno tudi, da Kitajska še naprej izvaja strukturne reforme. Prvo vprašanje. Mislim, da odločitve v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo niso bile politične. Naj samo ponovim, zakaj. ELA ali izredna likvidna, likvidnostna pomoč je izredna pomoč namenjena solventnim institucijam, ki imajo dovolj zavarovanja zavarovanje grških bank je v grških državnih obveznicah. Grška vlada sprejema odločitve glede ekonomske politike in to vpliva na obvezno, obveznice in to vpliva na zavarovanje in to vpliva na našo odločitev, ali bomo še naprej izvajali izredno likvidnostno pomoč ali ne. No, njihove ekonomske politične odločitve so bile takšne, da se je pač stopnja zavarovanja večala oziroma izboljševala, na to pa se je začela slabšati. In na neki točki smo se odločili, da so pač odločitve bile takšne, da vrednost zavarovanja ni dovolj dobra, da bi odobrili povečanje izredne likvidnostne pomoči. Naj vas opozorim, da se nismo odločili zmanjšati te pomoči, ampak smo jo ohranili na isti ravni. Mimo grede, to je najvišja raven med vsemi državami v evromoču, kadarkoli. Ko so se okoliščine spremenile in ko so odločitve imele pozitivno, pozitivno vpliv na stopnjo zavarovanja, potem smo seveda tudi mi ustrezno prilagodili svojo politiko. To kaže, da ni šlo za politično odločitev, šlo je za odločitev v skladu z našimi pravili in naša pravila nikjer ne navajajo, da bi izredna likvidnostna pomoč morala biti neomejena in brezpogojna. Prav tako nikjer ne piše, da je treba odločitve o solventnosti bank podajati takoj in da je treba podajati špekulacije o solventnosti bank v prihodnosti. In še nekaj splošnega. ECB ni tista institucija, ki odloča, kateri član bi naj ostal v evro in kateri ne. ECB dela na predpostavki, da bodo pač vsi člani evromoča, člani evromoča tudi ostali. Druge institucije imajo odgovornost, da odločajo o tem. Hvala. Eh, Hvala, predsednik. Prej ste omenjali to razpravo o blaganju evromoča. Domnevam, da ste uporabili to ta poseben izraz, ker ste imeli v mislih proračun evromoče. Potem imamo še eno vprašanje, omenjali ste tudi vprašanje demokratične odgovornosti. Ampak mislim, da obstaja tu protislovje, kajti glede na sedanje stanje evromoč ne moremo govoriti o nadzoru, če to ni povezano s proračunom. Kajti proračun je tisti, ki prinese tudi demokratično odgovornosti. In to vpliva tudi na predloge. Ampak zato moramo revidirati pogodbo. In če si pogledamo evroobmočje in omejitve tega, kar ste storili v okviru monetarne politike, veliko ste storili, ampak vidimo, da ne morete vsega storiti. V določenem trenutku se pojavi vprašanje o proračunski zmogljivosti. Ključno s tem, da imamo kontraciklične premike. Poročilo petih predsednikov naj bi ocenili stanje v evroobmočju izdelali perspektive glede svetovnega gospodarstva in tu naj bi preučili tudi ekonomijo nekaterih držav v območju. Ali menite, da imamo dovolj časa za vse to? Ali ne mislite, da bi morali delati hitreje? In mogoče je ta postopen pristop tak, da bo pomenil, da bo šlo vse prepočasi, najprej potrebujemo temelje, potem pa preostalo. Tu obstaja tveganje, da bo to zelo slaba taktika za evroobmočje in še nekaj. IMF ponovno odpira to razpravo o dolgu, zlasti o državnem dolgu. Odgovorili ste prej in rekli, da preden se okvarjamo z državnim dolgom, morajo države prevzeti odgovornost. Ampak ali ne menite, da če govorimo o kontekstu nizke inflacije, nizke rasti, tu obstaja tudi težava glede pravil, ki obstajajo, da državam omogočijo spoštovanje obveznosti, zlasti pri poplačilu dolgov. Um, I, I couldn't agree more with your friend. Strinjam se s tem, kar ste povedali na začetku. Sporočilo, poročilo. poročilo petih predsednikov je v bistvu to, da obstajajo neke kratkoročne zaveze, ki jih je treba izvesti. Ampak ne gre samo za kratkoročne zaveze. To so zaveze, ki omogočajo izvajanje dolgoročne vizije. Ta dolgoročna vizija se vidi v drugem delu poročila petih predsednikov, v dolgoročnih ciljih in dolgoročni misiji. Izjiv bo treba premustiti v prihodnih mesecih. Naše države članice morajo sprejeti te kratkoročne zaveze, vendar ne samo to. Svojim državljanom morajo predstaviti dolgoročno vizijo, ki jo morajo sprejeti že sedaj. Seveda potrebovali bomo več let, da opravimo vse, kar je navedeno v poročilu petih predsednikov, ampak politični izziv nas čaka sedaj. To je tisto ključno poročilo, ključni izziv poročila petih predsednikov. Zdaj pa še druga točka, ki ste jo omenili. Imamo nizko stopnjo inflacije, ampak imamo tudi nizke stopnje obrestnih mer, tako da se zadeve nekoliko izravnajo. V veliko stresnih državah je dolg bil sprejet pod variabilno obrestno mero. Mislim, da je najboljši način za odplačilo dolga za države, ki imajo trajnosten dolg pod nekaterimi pogoji, ta, da pač zagotovijo večjo gospodarsko rast. Sprejeti je treba ukrepe, ki spodbujajo rast. Hvala. Gospod Martučello. Grazie. Hvala lepa. Bloomberg je pred eh, nekaj dnevi objavil zaupno pismo generalnega direktorja Banke Italije mm, odboru ECB in eh, tam eh, je govora o eh, tem, da bi trenutni program lahko kompromitiral oživitev gospodarstva. Ne bomo se spraševali potem, ali to pismo ptali ali ne, ampak zanima me vaša ocena, ali bi dejansko lahko te, sta sredstva Kjeftija ogrozile uh, nadaljno rast. Zanima pa me tudi, kako je z dvema velikima bankama eh, v uh, Venetu, Unicredit in še ena druga banka, ki zdaj prevzemata del delež trga. Ali še vidite prihodnost za majhne banke? Ja, ne moram zdaj komentirati eh, informacije, ki jih objavlja Bloomberg, neodvisno tega, odkot prihajajo dovolite pa mi par besed glede trenutnih eh, nadzorstvenih ukrepov glede takovanega eh, programa STREPS. Eh, najprej je vladala splošna razprava in, oziroma je potekala splošna razprava in to razpravo je treba zaključiti. Ni še zaključena in vse banke bomo pač, vsem bankam bomo prisluhnili in to, kar pravijo, tudi upoštevali, če bo to potrebno. Kot drugo, to lahko, no in mimo grede, prisodevamo vsi za to, da bi nadzor ohranili na enaki podlagi, kot je to potekalo v drugih uh, jurisdikcijah, predvsem v Združenem kraljestvu. Skratka, nobenega, nobene namere ni, da bi banke postavili v konkurenčno šipkejši položaj v primerjavi z bankami v drugih jurisdikcijah. Količina kapitala po vprečju, ki se zahteva, je 33 baznih točk, 55, če dodamo, zdaj je tu še mm, varnostno rezervo pri nekaterih, v nekaterih okoljih banke teže izpolnjujejo te osnovne pogoje. No, ampak seveda banke so različne, individualne, njihovi nacionalni nadzorniki morda, morda niso tako strogi, kot bi morda morali zdaj biti. In prav tako so razlike zato, ker so razlogi za takšne nadzorne ukrepe trojni. Najprej ocena tvegan, potem skladnost z bazlom 3, to je kar pomembno, in pri ostalih zahtevah, kot naprimer telak, eh, potem tudi razmerje vzvodja, o čemer se dogovarjamo v mednarodnem okviru, to eh, je torej tretja zahteva. Mimo grede, večina bank ima že kapitalske ravni, ki so daleč nad zahtevami SSM. Tako da z tega vidika je nevarno, da bi to lahko ogrozilo uh, reševanje oziroma oživitev uh, gospodarstva. Neotemeljena bojazna. Še enkrat ponavljam, imeti močne banke je mnogo bolje, kot imeti šibke banke, tako da nadzorstveni ukrepi, ki prispevajo k močnejšim bankam, so dobrodošli, če tudi banke, ki nima dovolj kapitala, lahko povzročijo določene negativne posledice na kratki rok. Ampak eh, boste ta vprašanja lahko bistveno bolj podrobno zastavili tudi predsednici SSM, ko bo nastopila tu pred vami. Vaše drugo vprašanje, ali vidim prihodnost za majhne banke, težko na to odgovorim. Če neka banka dobro deluje, če je dobro kapitalizirana, če pametno posoja, če se učinkovito loteva obvladovanja tveganja, ja, seveda, eh, velikost sama ni nikakršna omejitev za bančno dejavnost. Pod določenimi pogoji eh, pa so pomembne pomembni pogoji, ki pa niso vedno enaki. Gospod Fernandez. Hvala lepa, hvala gospod eh, Dragi, hvala tudi za vašo prisotnost danes tu. Veliko vprašanj izhaja iz tega, kar ste dejali in eh, bi bil nekoliko bolj konkreten. Uvodoma ste dejali, da bo to turbulentno poletje privedlo tega, da bo potrebnega več časa, zato da inflacija pride do dveh odstotkov če res potrebujemo več časa, če ne bomo ukrepali, potem bo ta začasni rok, ki ga je določila ECB, za to, da bo, ECB, da bo inflacija dosegla 2 odstotka, zamujen. Zdaj ste ta rok nekako preložili in nobenih konkretnih ukrepov ne izvajate in zanima me zakaj. Drugo pa je vezano na unijo kapitalskih trgov finančni tokovi iz bank oziroma preko bank v smer bančništva v Asenci ali v smer drugih finančnih institucij, je nekaj, kar se dogaja. In v Uniji skušamo zdaj ugotoviti, kako skanalizirati denar preko teh nefinančnih institucij, ampak kot pravite, to ne sodi več v pristojnost ECB, ker preprosto ne gre za bančne institucije. In zato mislim, da moramo to unijo kapitalskih trgov vsekakor zaključiti, ampak dejstvo je, da vse več financiranja ne poteka preko kanalov, ki so v pristojnosti nadzornih organov. Zdaj, kar pa zadeva poročilo petih predsednikov, tam je govora o proticikličnih ukrepih oziroma inštrumentih. Eh, zanima me, ali se to morda nanaša na zavarovanje za brezposelnost. Hvala. Kot rečeno prej, po našem mnenju je naš sistem kvantitativnega sproščanja učinkovit, prihaja do izboljšav, še posebej na bančno-kreditnem sektorju in splošno v bančnih trgi, na bančnih trgih, pa tudi na trgu dela. Eh, kot pa sem dejal, so se tveganja za gibanje na vzdolj povečala in eh, tesno bomo spremljali vsa ta tveganja. In eh, svet guvernerjev je tudi pripravljen ukrepati, če bo to potrebno. Omenil sem tudi možnost, da ta program podaljšamo, da ne bo trajal samo do septembra. In, uh, da ga tudi prilagodimo po eh, sestavi in ustroju. In kot rečeno, pripravljeni smo tudi prilagoditi program. In sicer zato, da zagotovimo popolno implementacijo. In eh, konec koncev je svet guvernerja tudi sprejel ustrezno odločitev o povečanju obsega na zadnjem zasedanju. Mimo grede, naj bom eh, zelo jasen. Dejstvo, da se nekatere posredniške aktivnosti gibajo iz bančnega sektorja v nebančni sektor ne predstavlja nujno negativnega mm, učinka. Pač določene druge institucije se lotevajo tega posla. E, to je lahko tudi pozitivno, kajti to pomeni, da ne bomo odvisni zgolj neslušno od bank, temveč bomo bolj odvisni tudi od trgov. Kajte videli smo, da je izključna odvisnost od eh, bančnih kanalov predstavljala konec koncev kar veliko oviro oživitvi eh, gospodarstva vse tja do leta 2012. Tako da vse to eh, je pozitivno. Zdaj, ko se ta sektor bančništva v senci širi, se bo širil tudi obseg tvegan, ki bo potrebno reševati z makroprevidnostnimi ukrepi. Uh, In zato mislim, da ja, govorijo stvari tudi v prid temu, da imamo enega eh, samega nadzornika tudi za uh, institucije tako imenovanega bančništva v senci, še posebej, ko gre za finančne trge. Darjuš Rosati. Hvala, gospod eh, Dragi, za vašo prisotnost danes tu. Imamo vprašanje v zvezi z funkcijo posojilodajalca v sili, ki jo izvaja ECB. Uspelo vam je pomeriti finančne trge, ne da bi v bistvu porabili en sam evro. Vem, da ta odločitev ni bila soglasno sprejeta v svetu guvernerjev in prosil bi, če mi lahko nekoliko več poveste o argumentaciji v prid temu, da ECB v takšni valutni uniji, kot jo imamo, vodi to funkcijo posegodajalca v sili, eh, napram eh, kritikam, ki jih večinoma predstavniki ene same eh, banke, ki pa igra pomembno vlogo v svetu guvernerjev, izrekajo na ta račun. Ja, nekoliko težko odgovorim na to vprašanje, kajti eh, za nas, za me je ta funkcija posojilodajalca v sili nekaj, kar nikoli ni bilo pod vprašanjem. Za vlade, za vlade, za države, a, to pa drugo. No, to pa pogodba ne dovoljuje. Imamo člen 123, ki prepoveduje monetarno financiranje eh, držav. In zato oba programa opredeljujemo kot programa, s katerimi ECB kupuje obveznice na sekundarnem trgu. Tako da, če neka država nima dostopa do trga, potrebuje posebno dovoljenje in tudi v takšnem primeru kupujemo zgolj na sekundarnem trgu. Bom skušal pojasniti, ker očitno nisem bil dovolj jasen. V mislih imam tiste situacije, v katerih, naprimer, pride do panike na trgu in to seveda lahko začne vršiti pritisk na obveznice države, ki je v osnovi solventna, ampak ta država potem lahko eh, pride v likvidnostne težave. In lahko imamo torej situacijo, ko imamo na finančnem trgu eh, Mm, slabo ravnovesje. In moje vprašanje je, mm, v kakšni meri tu vidite vlogo centralne banke v tej valutni uniji, da preventivno ukrepa in na ta način prepreči, da bi se to slabo ravnotežje ustalilo. Ja, v tem konkretnem primeru avgusta in septembra 2012 smo storili točno to, kar eh, vi omenjate. ECB namreč bi bila v takšnem primeru pripravljena kupovati obveznice zadevne države na sekundarnem trgu pod pogojem, da država sama izvaja verodostojne politike. Napaka, ki se je ne sme storiti, je kupovati obveznice, ko uh, država nima verodostojnih politik, ker potem bodo vsi prodali obveznice ECB-ju. -ju. Zato smo takrat zahtevali od države, da začne izvajati posebne programe prestrukturiranja v okviru eh, MDS in ESM. Eh, e in ja, smo posilodajalec eh, v sili, ko gre torej za tovrstne primere, ampak seveda znotraj določil pogodbe. Hvala, Kostas Mavrides. A mimo grede, samo še tole. morda je vendar koristno spomniti, da je doslednost teh politik eh, oziroma skladnost teh politik s pogodbami nekaj, kar je potrdilo tudi Evropsko sodišče. Hvala, predsednik. Gospod Dragi, kar zadeva vprašanje o ELA, v obdobju 2012-2013, je ključno vprašanje naslednje. Kdo je nosil pravno odgovornost za odločanje takrat, v tistem trenutku? E, je bila to nacionalna nadzorstvena institucija ali ECB? Za banko Lajki, naprimer. 14. septembra, pred eh, tednom dni, je podpredsednik ECB, gospod Kostancijo, odgovoril na vprašanje Reutersu v zvezi z eh, grškimi težavami in sicer takole. Pravno gledano, nobene države ni možno izločiti. Dejansko ka možnost, da bi se to zgodilo, nikoli ni bila realna. Torej, je to res ali ne? Glede na to, kar ste povedali v vodoma, je bil to pošten dogovor z Grčijo ali je šlo za blefiranje. In ker imam še nekaj časa, še eno vprašanje o poročilu petih predsednikov. Nekateri, gospod Dragi, nekateri verjamemo v enake pogoje za vse. In tu se naslanjamo na evropske institucije za ustrezno zaščito. In zato sem prepričan, da je zagotovitev evropske jamstvene scheme za vloge nekaj, kar bi morali že zdavnaj uveljaviti. In upam, da nas bo tokrat kriza kaj naučila in da se bomo lahko naslonili tudi na ECB. Imel sem tudi pritožbo, ampak nimam veliko časa. Zadnjič, ko sem imel možnost govoriti, sem zastavil vprašanje preko predsednika in potem sem dobil odgovor na napačno vprašanje. Tako da prosim, če mi lahko date zdaj pravi odgovor, če me prihodnič ne bo tu. Ja, se opravičujem, če se je takrat tako zgodilo, vsekakor to ni bilo namerno. Glede prvega vprašanja, odgovor, ki sem ga že prej podal, je naslednji. Takrat, v tistem času, na Cipru, je pristojni nadzorni organ, ki je podajal oceno solventnosti, bil Ciperska centralna banka. V tem primeru pa se je vmes ustvaril SSM in SSM je postal tisti enotni nadzornik eh, za evroobmoče in ocena solventnosti v grškem primeru je že potekala znotraj SSM. Seveda, eh, podatki iz nacionalnih centralnih bank so bili ključnega pomena in nacionalne centralne banke še vedno posredujejo vse podatke v zvezi z likvidnostjo. Ampak sama ocena, ki jo potem mi uporabimo za odločitev v svetu guvernerjev glede ELA, pa je mm, temeljila na podatkih iz SSM. Potem še druga stvar glede izjave gospoda Konstancijosa Reutersu. Tu ponavljam, ECB ni tista institucija, ki odloča, kdo ne bo zraven in kdo ne. ECB je vedno delovala in bo še naprej delovala na podlagi predpostavke, da vsi člani evroobmoča ostajajo člani evroobmoča. Ali je to zakonito, ne, ne vem, nimam pojma, niti ne bi o tem tu razglabljal popolnoma se tudi strinjam s tem, kar pravite glede evropske scheme za zajamčene vloge. To je izjemnega pomena, to je tudi pomembno z vidika percepcije obstoja enakih pogojev za vse. In mimo grede, kot sem dejal prej, SSM smo ustvarili zato, da imamo uh, enotni sklad za reševanje. Uh, za to, da vse banke in vse bančnike obravnavamo enako. In ne vem, zakaj ne bi tudi imetnikov ulog obravnavali enako. Ampak, gospod dragi, še vedno ne vem, kdo je bil odgovoren za ELA, eh, e torej za eh, nujna likvidnostna sredstva. Nacionalna centralna banka ali ECB. Ta odločitev je v rokah nacionalne centralne banke. Ocena solventnosti pa je ocena, ki se je v primeru Cipra opravila na strani eh, Ciprske centralne banke, v primeru Grčije pa v okviru SSM, ker je takrat že obstajal. Ampak odločitev o teh nujnih likvidnostnih sredstev jih ostaja v pristojnosti nacionalne centralne banke in svet guvernerjev lahko nasprotuje takšni odločitvi. Hvala, čas imamo samo za dva Eh, sodelujočo proste razpravi, ampak gospodo Vorta, sono se vprašujem, ker sem se zmotil pri času. Ja, ravno za tole gre. SSM je za grške banke ugotovil, da so solventne, ampak eh, na enem od zaseden uh, sveta guvernerja ste pa dejali, da je dinamična ocena potekala glede uh, garancije. In se mi zdi, da je to apsolutno diskrecijska pravica. Ne, gledajte, apsolutno ne. Na Cipru je šlo za to, da je država izpolnjevala pogoje iz programa pomoči. Politika se je izvajala. Ja, tudi na tem nimamo kontrole, ampak dinamična ocena, ki jo podajamo, temelji na ocenah prihodnih, eh, prihodnega razvoja dogodkov. Kaj, torej, gre za to, da vidimo prihajajoče dogodke kot eh, izboljševanje vrednosti eh, garancije oziroma nekih jamstev. Zdaj, če to upoštevate, potem vidite, da so vse naše odločitve temeljile bodi si na tem, da je bila upravljena ocena strani relevantnega nadzornega organa in če je bila podana tudi dinamična ocena, je to temeljilo na našem ovrednotenju, da razvoj dogodkov vodi v izboljšanje jamstva. Predsednik prekinja. Ne, se lahko odgovorim. Če dinamične ocene ne potrebujemo, potem potrebujemo pač samo oceno za dan trenutek v času. Če pa potrebujemo dinamično oceno, potem pa to jasno, da vključuje tudi oceno prihodnega razvoja v smislu, ali se izboljšuje eh, vrednost eh, garancije oziroma jamstev ali ne. To ni politična odločitev. Ja, je pa treba opraviti presojo, to pa je res. Gospod Balik. Ja, hvala, predsednik, za besedo. Dve kratki vprašanji. Najprej, kar zdeva Eberda v Italiji. Nacionalne oblasti v trenutku, ko pade banka pod njihov nadzor, eh, lahko sprejmejo odločitev o sanaciji. Ne, eh, zanima me, ali tudi v, SRM, v okviru SRM lahko na ta način eh, zavarujete to vrstne dokumente. Potem me zanima tudi naslednje. Šojbel je govoril o hipotetični fiskalni uniji, ki je nujna za to, da se ustvari denarna, delujoča denarna unija. No in eh, ko gre za poročanje po posameznih državah in tako naprej, eh, tam je dejal, da so v nacionalnem parlamentu bili proti takšne izjave so jasne in ali ima smisel nadaljevati, kajti ključno je, da ljudje zaupajo v to poročilo petih predsednikov kajti sicer moramo jasno razpreti nek eh, načrt B, da se pripravi tudi možnost izstopa neke države iz evroobmočja. Morda boste vi zaradi tega brez službe, ampak številni drugi jo bodo pa dobili, e, ko se bo monetarna soverenost vrnila v naše države. Ja, Evropska unija je unija državljanov in držav članic. E, No, glede vašega prvega vprašanja odgovora nimam, nič ne vem o tem. Glede vašega drugega vprašanja pa ne, ni. Ni plana B. Načrt je takšen, kot je. In eh, konec koncev so Evropske države članice, Evropski parlament, eh, tiste, ki bodo opredelile potem eh, natančno je ta načrt. Hvala, gospod Swinburne. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala tudi vam, gospod Dragi, da ste danes tu. To je priložno, da se navežem na vaše komentarje od prej. Eh, najprej poročilo petih predsednikov in potem tudi to, kar ste dejali danes, da potrebujemo bolj popolno ali izpopolnjeno unijo, vključno s političnim centrom, ki bo lahko hitro in ustrezno ukrepal za celotno evroobmočje, da bo celotno evroobmočje uživalo v večji blaginji. Torej, mi lahko pomagate s eh, določenimi težavami, ki jih imam trenutno. Namreč, kako zagotoviti pošteno upravljanje evroobmočja eh, z vidika tistih, ki so v enotnem trgu, ne pa nujno tudi v evroobmočju. Ja, to je pomembno vprašanje, ki ga moramo imeti v mislih. Po eni strani člani evroobmočja morajo imeti možnost, da okrepijo stopnjo integracije, kot eh, to zahteva dejstvo, da si delijo skupno valuto. Deliti si skupno valuto pomeni, da si delimo tudi odgovornosti eh, za odločanje na številnih področjih. In to je bolj široko zastavljen proces kot eh, karkoli, kar zadeva ne članice evroobmočja. Tako da na nek način mislim, da bi morali vzpostaviti neko vzdušje sodelovanja med eh, članicami in ne članicami evroobmočja, da lahko članice nadaljujejo z napredkom v smeri bolj spopolnjene unije. Obenem pa morajo tudi člani vedeti, da so določeni interesi, ki so izključni interesi nečlanic in to je tudi treba izpostaviti. In, eh, mislim, da je ključno, da se v tem našem eh, konstruktu izboljšuje ustroj enotnega trga. In eh, člani Unije so lahko konstruktivni v smeri enotnega trga in napredka enotnem trgu. E, kot vemo, nas še kar nekaj napredka čaka na teh področjih. Hvala lepa, predsednik dragi, hvala vsem vam. To je bil kar zanimiv pogovor, zanimiva izmenjava eh, mnen. Naslednji monetarni dialog bo potekal 12. novembra. Hvala lepa. Thank you. gospe in gospodje prosim da se posedete nadaljujemo z našim sestankom naslednja točka na dnevnem redu se naš, nanaša na mnenje odbora ekon glede dokumenta ki obravnava poročilo z naslovom v smeri akta za digitalni enotni trg. To bilo sprejeto v odboru IMKO. Mi smo pripravili poročilo o tem in naš poročevalec o tem je gospod Renato Soru. Sedaj pa predlagam, da začnemo z obravnavo tega mnenja. Poročevalec bo dobil 4 minute, poročevalci v senci pa 3 minute. Gospod Soru, prosim. Grazie, signor presidente. Eh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Že kar nekaj časa se govori o tem, kako digitalnemu sektorju v Evropi dati nek nov zagon. Digitalne tehnologije postajajo vse bolj pomemben del gospodarstva, življenja, upravljanja in eh, postaja ključni element naše družbe. Treba je postoriti veliko. V prvi vrsti izpopolniti omrežja. Številna območja obstajajo v naših državah v Evropi, kjer omrežji ni, zamujajo, infrastruktura ni zadostna, da bi lahko ponudili vsem priložnosti, ki jih ponuja ta pomemben sektor. Potem so tu tudi znanja, tehnološke znanja, znanja z področja digitalnega gospodarstva, digitalne ekonomije. Ta še niso dovolj velika, da bi vse priložnosti lahko v polni meri izkoristili. No in na zadnje je potrebno tu v tem odboru spomniti na to, da večina podjetij, ki dominirajo eh, trg, bodi si, kar zadeva omrežja ali pa digitalne platforme, prihaja z eh, druge strani Atlantika. In eh, zato ne bi z digitalnim enotnim eh, trgom odgovorili na to našo zamudo, da upravimo ukrepe, ki so nujni. In, eh, vidimo potem, katere aktivnosti se bodo dejansko izvedle. To poročilo o akcijskem načrtu je v pristojnosti odboru ITRE in INKO. Dejstvo pa je, da ima tudi naš odbor EKON posebno odgovornost, ko gre za čezmejno obdavčitev. To je izjemnega pomena, ko govorimo o e-trgovini. Izračuni kažejo, da naša podjetja ki se mora spopadati z 20 različnimi sistemi DDV v Evropi, eh, čutijo mm, tu velike mm, težave in eh, težko konkurirajo v drugih državah. To je bilo povedano tudi včeraj v odboru TAX, na katerem so sodelovali ministri za finance. 1500 znakov, kot jih je dovoljenih za mnenje našega odbora se osredotoča na tri zadeve. Dostop do virov financiranja za premoščenje digitalne vrzeli, da bo infrastruktura v Evropi ustrezna. To je točka, ki se dotika tudi Junkerjev načrt, ampak pred letom dni smo začeli govoriti o tem, ampak še vedno se ni zgodilo praktično nič in eh, to v smislu investicij. No, ta digitalna ročnica, digitalna vrzel ne sme biti eh, osnova za razlike med našimi regijami, ampak eh, bi morali ravno s pomočjo digitalnega gospodarstva zagotoviti večjo mero konvergenčnosti. No in na zadnje je tu še vprašanje politike konkurenčnosti. Ta sektor je specifičen. Eh, tu so dejavniki vizni na omrežje, omrežja rastejo in prepečujejo rast novih eh, omrežij. Vsak nov element v mreži dodaja vrednost obstoječi mreži. Torej pomembno je, da širimo obstoječa omrežja, ne pa da ustvarjamo nova. No, v digitalnem gospodarstvu je meni strošek praktično uh, ničen. In uh, zato je to izredno konkurenčno področje, kar zadeva nova podjetja. Uh, velike platforme postajajo novi monopolisti in uh, Evropa in mi vsi skupaj z njo mislim, da moramo temu nameniti veliko pozornosti. To so tista ključna področja, ki sem jih skušal izpostaviti v teh 1500 znakih. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci v imenu LS-a, gospa Gabalc. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa. Danes imam na voljo mađarsko tormačenje, zato bom govorila o mađarščini. Strinjam se z poročevalcem. Digitalni skupni trg je eden najbolj obetavnih projektov, obenem pa je to tudi velik izziv. To gospodarstvo je zelo obetavno in lahko prispeva k vzdržni rasti. Dobro, dobro, vas razumem, tri minute imam. Vse skupaj je treba usklajevati s pomočjo EFSI-ja. Dobro, vedeti moramo, da se to področje neprestano razvija, zato potrebujemo nekaj, kar bo prispevalo k razvoju. Strinjam se z dokumentom res je zelo pomembno, da gospodarski akteri sodelujejo, še posebej pri MSP-jih moramo zagotoviti za več potencijala za rast. Pripričana sem, da je dobro delojoč skupni digitalni trg lahko nekaj, kar bo močno prispevalo k našemu gospodarstvu. Tukaj potrebujemo ustrezno upravljanje in čaka nas še veliko nalog. Sveda obstajajo tudi vrzeli in pomankljivosti, ampak opozoriti sem želela na to, da gre za problematično področje. Seveda točka 4 je popolnoma jasno zelo pomembna, gre za obdavčevanje, prepričana sem tudi, da digitalni skupni trg brez ustreznega obdavčevanja ne bo mogoč. Gre za anomalije pri računovodstvu, vendar to je tudi vprašanje za vlade. Na vse zadnje gre za posledice na proračune, zato bomo morali sprejeti kompromise. V celoti lahko rečem, da je to mnenje dobro izhodišče. Mislim, da bi morali še naprej delati na tem. Imam tudi nekaj predlogov sprememb, veselim pa se že konstruktivnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. V imenu IKR, Kay Swinburne. Tri minute, hvala, predsedujoči. Digitalni notni trg je lahko močje, ki lahko zelo dobro zlasti za majhne podjetje Evropske unije, kaj ti drage infrastrukture za dostopanje do trga niso več potrebne in tudi za doseganje potrošnikov onkraj meja. Ampak uredba, ki naj bi stvarila enotni trg v Evropski uniji, je bila pogosto spisana preden se je izkoristil potencijal digitalnih storitev. Zato moramo preučiti področje uredbe, da bi videli, kako to uskladiti, zato da bi spodbudili inovacije in da ne bi ustvarili novih čezmejnih omejitev, ki seveda ne potrebujemo v tej digitalni dobi. Recimo, med drugim poročilo omenja tudi, da bi poenotili zakonodajo pri crowdfundingu. Tu vidim nekaj pomislekov z vidika zaščite potrošnikov, kajti tu imamo obstoječe platforme, ki se pojavljajo in zgledajo kot platforme za vlagatelje ali za tvegani kapital, brez pravil in zaščite z MIFID-a. Veliko evropskih platform za financiranje ponuja dobre vire za kapital za podjetja, ki bi bila v težavah. Torej, tu vidim nekaj vprašanj in mogoče bi lahko imeli pošten pristop to, tako kot sedaj počenja FCA v Združenem kraljestvu, da bi opozorili tiste, ki vlagajo, da lahko izgubijo ves denar v svojih naložbah. Mogoče moramo iti tako daleč zaenkrat. Ne vem, če bi poenotenje zakonodaje na evropski ravni bilo res realno v teh trenutkih, kajti te platforme so še v povojih. Mogoče bi lahko tu zauzeli vlogo zaščite potrošnikov. To bi lahko bilo osnovno izhodišče sedaj. Ampak mimo crowdfundinga bi tu omenila še nekaj. Tu imamo nove tehnološke nove tehnologije, infek, vse, kar se pojavlja, imamo blockchain in takšne tehnologije, ki se uporabljajo sedaj, imamo virtualne valute in drugo. Vse, kar lahko revolucionizira ne le plačila, ampak pravzaprav tudi celoten trgovinski prostor. Ključno recimo s poravnavo izvedenih finančnih instrumentov, vrednostnih papirjev. Mislim, da lahko revolucioniramo celoten trg, zato da bi imeli veliko več učinkovitosti na tem področju, da bi pravzaprav zmanjšali stroške za vlagatelje. Tako da moramo najti način, da spodobimo te tehnologije, ampak tako, da bi naši pravi načine za to in da obstoječa zakonodaja ne bi ustvarjala ovir za nove tehnologije. Preučiti moramo MIFID in CDR za to, da bi ustvarili območje za te inovacije. Mogoče se moramo kaj tudi naučiti moj regulator je našel nov način za ukvarjanje z podjetjem Fintech. Na posamični ravni ustvarjajo območje za testiranje novih produktov. To se imenuje pristop peskovnika. In tu preučujejo zakonodajo, da bi videli, kako to porabljati pri novih podjetjih, da bi jih prilagodili novemu obdobju digitalnih trgov. Mogoče bi lahko preučili to območje Fintecha pri tem poročilu, zato da bi se zazrli v prihodnost. Hvala. Hvala gospod Torvalc iz Alde, naslednje pa ga ne vidim. Je tu kdo iz Alde? Skupine, ki bi zamenjal kolega, ne? Nihče ni tu? Dobro. Gospod Rejman iz skupine zelenih je tu. Je tu kdo iz skupine zelenih? Ne, nihče. In kaj pa FDD? Je tu kdo iz FDD? Bi se kdo oglasil? Ne. In na koncu še NF. Bi kdo spregovoril? V imenu te skupine nihče. Dobro. Potem lahko začnemo s postopkom ujemi pozornost predsedujočega ali se kdo zanima. Za to razpravo, člani, gospodavc, prosim. Thank you. Hvala lepa. Zelo mi je žal, ker sem zamudila začetek te razprave. Gospod Svorjo, pravičujem se, strinjam se z drugimi to so pomembna področja, to moramo preučiti. Recimo, tu je še nekaj in predstavila bom predlog spremembe o tem in sicer gre za nove sisteme obdavčanja, ki jih imamo sedaj na digitalnem enotnem trgu. In tu imamo še zlasti nov sistem za pobiranje DDV-ja. Zato, da bi se izognili temu, da bi se velika podjetja izogibala plačevanju davko ki včasih prenesejo sedeže, da bi izkoristili nizke DDV-je. Nov sistem, ki prihaja, se žal ni izvajal tako, da bi MSP-jem pomagal. Pravzaprav smo videli kontraučinek. Številni zlasti pri meni doma so morali zapreti poslovanje zaradi teh digitalnih storitev. Poročevalca prosim za to, da mi oprosti in naj sprejme nekaj predlogov spremembo te temi. Tu imamo komisarja Ansipa za digitalne storitve, ki je rekel, da bo tu predstavil tudi pragove za ta podjetja, za sisteme DDV, ampak ni rekel, kdaj bo to predstavljeno. Tako da smo nemogoče v situaciji, digitalna podjetja se zapira zaradi teh težav in pa ne bo lahko poročevalec sprejel besedilo o tem. Hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi in opravičujem se, ker sem se oglasila tako pozno. Hvala lepa. Če ni drugih komentarjev bi dal besedo pročevalcu. Želite še kaj dodati v teh trenutkih te razprave? Gospod Soro, prosim. Per, uh... Ja, 30 sekund. Listet, uh... Naj kolegom le rečem, da bom pošteval vse komentarje in če bo čas, bi imeli tudi skupno razpravo, zato da bi vse upošteval. Tega se veselim. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vas obvestim, da sta odbora ITRE in IMKO pridružena pri sestavi poročila po pravilu 55 končno glasovanje o tem mnenju bo potekalo 10. decembra v teh odborih, glede naše časovnice. Pri tem mnenju pa lahko rečem, da je rok za vložitev predlogov spremem 15. oktober. Obravnavanje bojo 30. novembra, glasovanje pa bo v tem odboru potekalo 1. decembra. Kot sem rekel, pa bo glasovanje odborih potekalo 10. decembra in končno glasovanje plenarne zasedbe bo potekalo januarja 2016. Sedaj pa gremo naprej na zadnjo točko na dnevnem redu, to je točka razno. So kakšne pripombe članov po to točko? Ne, ne vidim nikogar. Ni nobenih nujnih zadev. Preden bom zaključil ta sestanek, na vas obvestim o naslednjih sestankih našega odbora. Naslednji sestanek bo potekal torek 13. oktobra med 9. uro in pol eno in potem bomo nadaljevali popoldne od 3. do pol sedmih. To je vse za danes. Hvala. Zasedanje je konec. Želim vam lep večer. Nasvidenje.